Good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, gospe in gospodje. Prosim, da se usedete. Ni nas veliko, vendar jaz pričakujem, da se nam bodo kolegi še pridružili vsak čas, tako kot vedno. Eh, vedno pričakujem dobrodošli na zadnjem sestanku našega odbora v sedanjem mandatu. Ali lahko sprejnemo osnutek dnevnega reda tega sestanka? Ja. Danes jutraj nimamo veliko časa, o tem bom več povedala v kratkem. Predlagam, da eh, združimo točke 4 in 5. 4 in 5. To je izmenjava mnenj s komisarko uh, in komentarji o kohezijski politiki. Mislim, da je smiselno, da ne ponavljamo istih stvari dvakrat. Če se strinjate s tem predlogom, uh, smo s tem tudi sprejeli dnevni red. Eh, Sprejetje zapisnika 21. Eh, marca, eh, torej ta zapisnik je na spletu. Predlagam tako kot vedno, da če ni ugovorov v teku tega sestanka, da velja, da smo zapisnik sprejeli. Imam pa še nekaj napovedi predsednice najprej bi vas rada spomnila na to, da so se koordinatorji regij eh, sestali 21. marca. Odločitve, ki so jih sprejeli, eh, so vam bile posredovale po elektronski eh, pošti. Ali lahko sprejmemo ta zapisnik? Ja, hvala lepa. To bo tudi zabeleženo v zapisniku tega sestanka. Drugič. Včeraj zjutraj eh, so gospod van Nistelrooy, gospa Krel, gospod Celler in jaz eh, imeli sestanek s predsedstvom in koordinatorji komisije Koter eh, odbora regij in sicer smo imeli delovni zajtrk. Namen je bil, da pregledamo naše sodelovanje v zadnjih petih letih in ugotovimo, kako bi lahko nadaljevali sodelovanje v novem parlamentarnem prejšnjem mandatu. Eh, odbor regij je predlagal, da bi te točke zabeležili v memorandumu in eh, predsedniki obeh odborov bi ta memorandum eh, posredovali sedanjim in bodočim članom. Sekretarjata obeh eh, odborov sedaj pripravljata zadnji osnutek tega memoranduma. Ničesar nismo podpisali, to je pač nek skupni dokument, gre za pregled našega skupnega dela. 11. julija je komisija Koter eh, in eh, zavezništvo za kohezijo eh, načrtovalo sestanek o vlogi partnerskih sporazumov v bodoči kohezijski politiki. Sedanji in bodoči člani odbora regij so pozvani naj sodelujejo. Sekretarjat vam bo poslal vse informacije, ko jih bomo imeli. Sedaj nimamo nobenih nadrobnih informacij. Eh, moje tretje obvestilo je naslednje. Rada bi vas spomnila, da smo pripravili eh, kozarček ob koncu tega sestanka znotraj sejne eh, sobe. Upam, da boste lahko ostali tukaj, zato da eh, obeležimo konec tega mandata in da zaželimo vsem eh, zdravja, uspeha za naslednje načrte in za prihodnost odbora regij. In sedaj že tretje, četrto obvestilo. Eh, rada bi vas spomnila na to, da je to dejansko zadnji sestanek odbora regij v tem mandatu. Eh, imam čast, da sem predsednica, imam seveda tudi določene privilegije, da lahko spregovorim kadarkoli hočem in sedaj bi spregovorila. Zato, da se zahvalim komisarki za odlično eh, sodelovanje, da se zahvalim tudi vsem članom in članicam odbora regij za njihovo eh, odlično delo, za podporo, ki ste mi jo dali in za naša skupna prizadevanja pa tudi za skupne uspehe, ki smo jih dosegli. Ali ste prejeli ta dolgi seznam sekretarjata? Ste. To morate natančno preštudirati. To je naše delo v tem mandatu. To je res impresivno in najlepša hvala vsem eh, članom in članicam. Hvala lepa službam Evropske komisije za njihovo pomoč in sodelovanje. Hvala lepa tudi službam sveta za njihovo pomoč in sodelovanje. In hvala tudi vsem predsedstvom, s katerimi smo sodelovali. Kar nekaj jih je bilo, različni ljudje z različnimi pristopi. Vsi pa so bili pripravljeni na sodelovanje in pomoč. Zahvaljujem se tudi političnim eh, svetovalcem. To je posebna zahvala vam vsem za veliko pomoč in odlično delo. Kajti Eh, ničesar z tega seznama ne bi mogli uresničiti brez vaše pomoči, eh, srkovnega znanja, podpore, profesionalnosti. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi službam Evropskega parlamenta, začenši s sekretarjatom. Hvala vam vsem za vašo pomoč, delo, eh, za potrpežljivost, da ste bili potrpežljivi z mano osebno. Imeli smo hecne trenutke, vendar mislim, da se je vse dobro končalo. Eh, hvala lepa eh, vsem službam Evropskega parlamenta, pravni službi in tudi vsem drugim, ki so nam pomagali pri našem delu. In Tu se želim zahvaliti tudi tolmačem. To bom storila na koncu našega sestanka kot vedno, vendar že sedaj želim povedati, da brez njih ne bi dosegli tega, kar smo dosegli. Dosti krat se poskušamo eh, razumeti z nekimi eh, znakovnimi jeziki, vendar s pomočjo eh, tolmačev je bolje in lažje. Najlepša hvala. Toliko zahval in na koncu se želim zahvaliti tudi vsem gostom in udeležencem naših eh, sestankov, se pravi nevladnim organizacijam, univerzam, eh, različnim organom, ki so nas eh, podprli, tudi banke. Vsi so nas podpirali in podpirali aktivno spremljali naše delo. Sedaj pa dajem besedo komisarki Kretu. Eh, spomnimo se tudi prve predstavitve komisarke. To je bilo skoraj da včeraj. Eh, je pa minilo že pet let in skupaj smo opravili veliko dela in eh, komisarka in komisija so tudi opravili veliko dela. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica Iskra Mihajlova, spoštovane komisarke članice Evrops in člani Evropskega parlamenta. Občutek imam, da sem bila včeraj tukaj na prvi predstavitvi eh, kot kandidatka za eh, komisarko, potem ko sem bila osem let eh, članica Evropskega parlamenta. Skoraj da ne morem verjeti, da je toliko časa minilo. Vendar časa morda nismo občutili tako, eh, ker smo Eh, danes nekako eh, zelo emocionalni in praznujemo dosežke skupnega ustrajnega dela, dela eh, parlamenta, komisije, služb. Mi vsi smo porabili veliko energije za to, da ne bi pozabili na nobeno regijo, na nikogar. In danes je zame tudi primeren trenutek, da se spomnim dela, ki smo ga opravili skupaj, da eh, pravzaprav eh, se tudi zahvalim vam vsem službam, tolmačem, vsem ljudem, eh, ki ste bili poročevalci. Skupaj smo bili tudi v regijah, ki jih predstavljate. Mislim, da smo opravili zelo veliko. torej upam, da nam je uspelo zagotoviti, da ne pozabimo nobene regije. Pred leti smo bili skoraj da prepričani, da nam ne bo uspelo zagotoviti kohezijske politike za vse regije, se pravi, da bo zagotovljena ista pokritost eh, za vseh regij. Pa nam je. Mi se spomnimo tudi, da smo šli skozi težke čase leta 2015, ko je naprimer grško gospodarstvo bilo v veliki Eh, težavah eh, in kohezijska politika za Grčijo je bila blokirana zaradi tega, ker ne bilo sofinanciranja. Eh, pa smo dobro delali in omogočili smo Grčiji, da zaključi pomembne projekte na področju podjetništva, infrastrukture, socialnih zadev. Hvala lepa tudi parlamentu za uh, hiter sprejem spremembe zakonodaje in za sodelovanje. Sodelovali smo tudi uh, Eh, pri pobudi za regije, ki morajo marsikaj nadoknaditi. To je zelo pomembno za ljudi na terenu. To je eh, tudi politika, ki je meni zelo pomembno. Eh, treba je bilo torej spraviti regije na pot trajnostne rasti in parlament je bil tu zelo pomemben partner in mislim, da smo lahko ponosni na to, kar smo dosegli mi menimo tudi, da eh, politika od zgoraj na vzdolj ne prinaša ustreznih rezultatov za vse, eh, ni eh, primerna ena rešitev za vse. Našli smo nove rešitve, pilotne projekte, naprimer za industrijsko transformacijo za vse regije in te rešitve, <clears throat> Um, ti pilotni projekti so uh, se sprožili v regijah, ki so morale nadoknaditi uh, razvoj in uh, Potem pa kohezijska politika po letu 2020. Eh, vem, da je vam zelo pomembno, da zagotovite kohezijsko politiko za obdobje 2021-2027. Eh, mi smo dali povdarek na transformacije in na tematsko koncentracijo eh, sredstev. In spet se vse začenja z pobudo za regije, ki morajo nadoknaditi razvoj. Eh, potem pa seveda moramo imeti ustrezne eh, programe za najbolj oddaljene regije. Tu smo sodelovali naprimer s gospodom Marđijem in eh, drugimi. Mi smo tudi obiskali ultraperiferne regije. Mislim, da smo lahko naredili kar se da veliko za njih, je pomembna je eh, solidarnost s temi regijami. Solidarnosti sklad je bil tudi na voljo za mnoge države v teh eh, težavnih časih, eh, za Italijo, Portugalsko. Bilo je treba ponuditi pomoč v begonski krizi in ni časa, da bi sedaj predstavila dosežke v kohezijski politiki. Torej, podprli smo milijon podjetij, 40 tisoč novih delovnih mest je nastalo do konca tega obdobja. Vendar komisija in Evropski parlament sta sodelovala, našla skupne rešitve, dala jasno sporočilo Evropi, In dejansko mislim, da eh, je sporočilo jasno, nikogar nismo pozabili. Eh, v letu 2017 smo imeli poročilo o eh, elementih za prihodnost, ki je vse uh, sukar ni tukaj, uh, vendar želim se zahvaliti za poročilo. Uh, to poročilo je uh, podlaga tudi za uh, na črte komisije za obdobje po letu 2020. Mi smo za prihodnost ohranili politiko za vse regije, uravnovešeno porazdelitev uh, verov v skladu z berlinsko metodo. Uh, Eh, bolj smo se še osredotočili na ključne izzive, eh, kot so ekonomska tranzicija in nizkooglično gospodarstvo. Pomembno je zagotoviti socialne investicije v izobraževanje in eh, zmogljivosti. Vsega tega ne bi mogli narediti brez vaše pomoči, aktivne pomoči, inputa in res sem zelo hvaležna za to. Če se ozrem vsega, na naše delo, smo lahko ponosni na to, da smo politiko približali državljanom. Komunikacija je bila tudi ključna prioriteta mojega mandata in vesela sem, da smo tu našli eh, nek skupni jezik. Eh, Eurobarometer je namreč eh, pokazal, da je uh, je samo uh, eno od treh mest vedelo, kaj je kohezijska politika naredila v soseščini. Eh, in tu smo naredili napredek, tu je bila vaša pomoč zelo pomembna. Imamo interaktivno platformo, kaj mi ponuja Evropa. Tu smo lahko pokazali državljanom kohezijske projekte v njihovih regijah imamo tudi platformo, eh, eh, odprto platformo, torej, kjer lahko državljani spremljajo, kaj smo dosegli z eh, kohezijsko politiko. S komisarko Tyson smo v letu 2017 sprožili sedem komunikacijskih pobud, Imeli smo eh, sedem dogodkov odprtih vrat za kohezijsko politiko po celi Evropi. 50 tisoč ljudi je sodelovalo pri teh dogodkih. To je dejansko neverjeten dosežek. Na ta način dejansko lahko pokažemo ljudem, kaj Evropa počne v njihovih regijah. Eh, pozdravljam tudi eh, podporo za lokalni razvoj. Eh, imeli smo 1400 lokalnih strategij in eh, tu lokalno prebivalstvo sodeluje pri pripravi programov. Eh, torej, nova prioriteta približevanja Evrope državljanov spodbuja tudi sodelovanje med lokalnimi skupnostmi in prebivalstvom na eni strani in prebivalstvom. Eh, evropsko ravnjo eh, na drugi strani in eh, tu pozdravljam dejansko agendo. Hvala lepa tudi za vašo podporo za predlog o čezmejnem sodelovanju. Hvala lepa Paskalu Remonu za podporo pri čezmejnem sodelovanju. To je najbolj viden primer Evrope, ki je Eh, hvala lepa tudi za to, da ste predlagali to temo. Isto velja za makroregionalne strategije. Evropski parlament je igral in še vedno igra pomembno vlogo za eh, uspeh eh, makroekonomskih strategij. Tu je potrebna stalna podpora in vaša vloga je bila pri tem ključna. Torej, če se ozrem nazaj, lahko rečem, da smo bili uspešni tudi v tem, da smo ustvarili pogoje za poenostavljanje in eh, boljše izvajanje. Spomnimo se, koliko ur smo se pritoževali nad birokracijo in eh, težkimi postopki. Vi veste, ko sem eh, prvič prevzela delo, sem hitro dojela, da moramo pravzaprav Eh, zmanjšati birokracijo in tu je bila vaša podpora ključna. V omnibusu eh, smo omogočili poenostavljene postopke in sprožili smo tudi eh, druga poenostavljanja, naprimer zmanjšanje birokracije za male projekte, gospod Van Nistelrooy in gospa Konstance Krel sta bila poročevalca in sta me močno podpirala. Torej, hvala lepa obema. Lambert, eh, mislim, da puščate veliko eh, zapuščino in hvala lepa za prispevek. Upam, eh, da bomo še naprej kolegi, prijatelji in, in res se vam želimo vsega. Eh, zahvaliti. Imam seveda tudi nekaj posebnih besed za iskro, vendar eh, vi vsi ste bili dragoceni, mi vsi prihajamo z terena in zame je eh, bilo pomembno, da sem se lahko z vami pogovarjala tako na formalnih kot tudi na neformalnih sestankih. Zato, da smo se lahko na tej podlagi lažje odločali in da smo upoštevali vaše izkušnje s terena usporedno z omnibusom smo pripravljali poenostavljanje eh, kohezijske politike po letu 2020. Vaša podpora je bila pri tem ključno. Predlagali smo 80 ukrepov za poenostavljanje, eh, eh, boljše programiranje, izvajanje in tu se bodo v programih lahko bolje vsega, osredotočali na pomoč in rezultate. To so tudi seveda pomembni dosežki in mislim, da gremo lahko eh, nazaj domov in lahko rečemo, da smo se borili za to, da vključimo vse regije, nikogar ne pozabimo za boljše izvajanje. Dobro delo, ki smo ga upravljali, se mora nadaljevati tudi v prihodnje. Rada bi se zahvalila tudi predsednici za vse dolge ure v trialogu. Žal se nismo mogli dogovoriti za nove uredbe in proračun v tem mandatu pred eh, volitvami. Seveda bi bilo dobro, če bi to imeli pred eh, volitvami, kajti Eh, potem bi lahko začeli z izvajanjem že 1. januarja 2021, vendar upam, da bomo do konca leta eh, sprejeli dogovor, kajti mi potrebujemo programe. In zakonodajni svežen mora seveda biti sprejet kar se da hitro. Torej, lahko samo izrečem hvalo odboru regiji. Eh, delali ste Vztrajno na eh, pripravi obdobja po letu 2020, torej gospe predsednici in gospe Krel, gospodu Novakovu, gospodu Mocelinu, gospodu Arimonu, eh, eh, gospodu Van Nistelroju. Torej, vi ste vsi močno delali za to, da pripravite stališča, da se pripravite na pogajanja, žal pa svet zaostaja mislim pa, da imamo zelo veliko istih stališč in dobro smo se dopolnjevali. Cenim tudi konstruktivnost, ki ste jo pokazali v trialogu in no, sem že povedala, da sem nekoliko razočarana, ker nismo eh, dosegli sporazum pri določenih svežnih. Upam, da bo eh, naslednji parlament prevzel vašo zapoščino. Ja, pet let hitro mine. Zadnjič sem pred vami kot komisarka za regionalno politiko. Upam, da se bom eh, vrnila kot vaša kolegica nekje tu v tej dvorani. Vendar res sem ponosna na to, kar smo dosegli. imeli smo, kot rečeno, prve eh, izzive z Grčijo, imeli smo torej eh, izzive z industrijsko tranzicijo, izzive na področju najbolj oddaljenih regij, imeli smo svežen po 2020. Eh, torej, bilo mi je v čast, da delam z vami, da. Eh, sodelujemo, želim vam eh, veliko uspeha v prihodnosti, eh, eh, vse dobro za vaše družine, upam, da se bomo spet srečali v prepričanju, da smo naredili vse, kar je najbolje za naše državljane, regije, Evropo. In ob tej točki bi ponovada rekla, hvala lepa za pozornost. Tokrat bom enostavno rekla hvala za vse. Thank you. Thank you, commissioner. It is uh, a pleasure and honor to, to eh, Hvala lepa, komisarka. Eh, v veliko čast in veselje eh, mi je, da lahko govorimo z vami, tako kot vsakič, ko pridete v odbor regi. Torej, predlagala sem združitev dveh točk, pogovor s komisarko in pogovor o našem delu in napredku kohezijske politike ter prihodnosti. Naj vam navedem nekaj številk. To eh, je preglednica sekretarjata, to ste dobili vsi. Eh, morda pa tega še niste prebrali natančno. Samo naj vas spomnim. Eh, prve obravnave o treh glavnih zakonodajnih predlogov za bodočo kohezijsko politiko 2014-2020 Eh, smo imeli CPR, eh, potem eh, kohezijski sklad Interreg plus evropski čezmejni mehanizem. Za te je odbor regij pristojen in tu smo pravzaprav dosegli dogovore v prvi obravnavi v plenarnem zasedanju. Ehm, sodelovala sem v razpravi. Ehm, odbora regij eh, in oni res cenijo naše delo. Težko je doseči dogovor med nami in svetom, vendar prva obravnava v parlamentu, prvo branje v parlamentu je nekaj, kar oni cenijo in oni res eh, razumejo naše delo in so nam čestitali. Potem eh, imamo še 16 dodatnih zakonodajnih postopkov, toliko jih je šlo eh, skozi eh, odbor regij, eh, nekateri zelo hitro, zaradi tega, ker je tu pritiskala komisija, ker se je mudilo, vendar to smo razumeli in smo tudi naredili. Mi smo tudi pripravili 25 zakonodajnih mnen za druge odbore. To je tudi znak za dobro sodelovanje z drugimi odbori. specifika eh, tega mandata je, da smo imeli res dobro sodelovanje z drugimi eh, odbori v parlamentu. Dobro smo se razumeli, redko kdaj eh, je prišlo do navskrižja interesov in vedno smo se ustavili zmogli dogovoriti. Imeli smo potem še 29 nezakonodajnih poročil, kjer smo izpostavili naše politično eh, stališče pri ključnih vprašanjih, vključno s sedmimi implementacijskimi poročili. Eh, to ni tako priljubljeno v tem parlamentu, drugod eh, je takih poročil manj, mi smo jih imeli sedem in ti so bili zelo zanimivi. Gospod Mat to je odprl vrata za to vrstna poročila. Hvala lepa. Imeli smo tudi 15 delegacij članov odbora regij, da, ki so pregledale izvajanje kohezijske politike na terenu. E, mislim, da je to izhodišče za razpravo. Sedaj se bom ustavila, dala besedo od e, članom e, odbora, začenši s koordinatorji. Trije so v dvorani. Se pravi, gospod Van Nistelrooy, eh, prosim, beseda je vaša. Hvala. Torej, zadnjega govora se ponavadi dalje spomnimo kot prvega in zato bom zdaj zelo previden. Torej, hvala za priložnost, hvala najprej komisarki. Začetek je bil odličen, ko sem videl, da je ona kandidatka in. sem vedno rekel, gre predvsem tudi za pametno specializacijo, ki je pomembna. To je ključnega pomena in sicer za prihodno konkurenčnost Evrope, to, kar Evropa potrebuje. Potem smo imeli tudi javni posvet o tem in lahko vam povedam, povem naslednje skupine morajo predvsem postaviti vprašanja in s temi vprašanji se moramo potem tudi eh, ukvarjati. Kandidatka za komisarko eh, je rekla potem vprašanja, Eh, je takoj govorila o tej pametni specializaciji no, in omenila tudi moje ime, čeprav iz tega vprašanja sploh nisem postavil. In eh, to kaže, da se stvari včasih dogajajo tudi same po sebi, zato ker ljudje čutijo, da je to eh, pomembno. In to je pravzaprav pogosto tako, če si ogledamo rezultat našega dela. Jaz sem iz države netoplačnice in lahko vam povem, kaj to pomeni. To pomeni, da me vedno kritizirajo kritizirajo za delo, ki ga opravljam tu, zato ker sem preveč pozitiven glede kohezijske politike. Kohezijska politika je namreč nekaj, kar je lepilo, je to, kar eh, Evropo povezuje v času krize, mesta, regije in tako naprej, ampak na nizozemskem se na to ne gleda tako. Um, minister za finančne zadeve pravi, uh, to me stane denar, ampak kaj imam od tega? Jaz sem potem povedal in pok predstavil številke, ampak na to nikoli ni reagiral. Rekl je, da plačuje več, kot potem dobi iz tega. Um, torej, zaznava ni povsod enaka in zato to je, prav, je tudi čudež, če si ogledamo rezultate eh, iz finančnega vidika in sicer za vse regije, eh, ko gre za posodobitev regij, za eh, to, da so politike prijazne državljanov, državljanom in tako naprej, blizu državljanom. Sedaj v zadnjih dneh Eh, se moramo ozirati predvsem tudi v prihodnost in ne kritizirati napak iz preteklosti. Včeraj je bil neformalni vrh za regionalno sodelovanje s Kitajsko. In če eh, jim prisluhnemo, eh, rekli so, 12 držav ste vključili veliko, um, od teh držav je bilo revnejših in kljub temu je prišlo do okrevanja. Torej, to je kohezijska politika. Tudi Kitaj, na kitajskem se soočajo s težavami, predvsem imajo velika razvita mesta in zaledje, ki ni tako razvito um, in ki je zelo, zelo veliko. In če si ogledamo vse tudi malo z distance, torej to, kar delamo mi, kohezijska politika ni samo majhno zdravilo, temveč je pravzaprav tudi preventiva eh, mnogo, za mnogo kaj, kar bi se lahko, kjer bi se lahko zapletlo, če ne bi sprejeli določenih ukrepov. In to je pravzaprav prav videla tudi gospa Mihajlova, naša predsednica. V, pred, v par, parlamentu smo izbojevali bitke za naša stališča. Strukturne reforme podpirajo Um, torej, strukturne reforme so tiste, s katerimi se ukvarjamo mi, in mi imamo jasno stališče do teh strukturnih reform in mogoče ne drugi odbori, ki bi bili za to še bolj pristojni. In zato um, moram povedati tudi naslednjemu parlamentu, da ne smemo zapraviti teh možnosti, ko gre naprimer za posodobitev, za modernizacijo. In tudi za prilagajanje v določenem obdobju. Uh, ampak naprimer tudi migracijska kriza, begunska kriza, regije in mesta, um, potresi in tako naprej. To, kar delamo na teh področjih, je zelo fleksibilno in zelo blizu državljanom. V imenu ELS lahko rečem, da uh, se pojavljajo seveda nove. Nova vprašanja, če si ogledam, kaj se dogaja na podeželju, uh, mi srce, srce bije močneje in zato potrebujemo tudi pakt za pametne vasi. Um, torej, tu govorimo o okrepitvi tega podeželja. Ne govorim o, o, o regijah, o, državljan, o državah in tako naprej. Moramo biti bliže državljanom. In če prihaja do določenih disrupcij, je treba zagotoviti, da. Um, si moramo ogledati predvsem, kaj lahko prispevajo k bolj stabilni Evropi, da ne eh, pademo nazaj v nacionalizem nekaj zelo konzervativnega, kar je proti Evropi. Tudi te eh, regije moramo vključiti, vzeti sabo, kaj ti. to bo pomembno za naslednjo komisijo. Imeli smo tudi pilotne projekte, ki so bili uspešni. Um, uh, vasi um, um, morajo sodelovati pri prihodu na novo, nove oblive, nov, obnovljive vire energije, prodes, potem tudi nega je naslednjo področje. In eh, Potrebujemo nov um, socialno-ekonomski model, uh, um, in to se ne more razvijati kar samo od sebe, temveč tu je potreben tudi naš prispevek. Če gledamo od zunaj na vzven, um, ehm, eh, poročilo o regijah OECD-ja za, eh, tudi kaže, da gre za tri pomembne pojave digitalizacija, potem demokratične spremembe, urbanizacija, staranje, migracija in tretje so podnebne spremembe in um, viri, resursi. In v te tri smeri moramo delati. Hvala za dobro sodelovanje, kolegice in kolegi. Uh, vsi so k temu prispevali, mislim, da je to bilo dobro obdobje. Dober mandat. Hvala, gospod Van Nistelrooy. Um, so, gospod Van Miltenburg je na vrsti naslednji. Hvala, gospa predsednica, gospa komisarka. E, govorili ste o začetku mandata in sodelovanja, ko ste bili tu kot kandidatka za na, nekatere se zdi, kot da je to bilo včeraj, ampak pred petimi leti je bilo. Um, omenili ste delo, ki je bilo upravljeno in mislim, da je to bilo odlično delo. Tudi z vašimi predlogi za posodobitev kohezijske politike, da bi zagotovili, da bo po vsej Evropi podpora za investicije in za solidarnost, investicije v duhu solidarnosti. In mislim, da vam lahko čestitamo k temu delu. Sem pa tudi sam razočaran, ko gre za zakonodajno delo, tako kot vi. E, ob koncu našega mandata malo napredka je pri skupnih uredbi o skupnih določbah. To je bila ena od prioritet eh, kohezi, e, eh, romunskega predsedstva kohezijska politika um, svet eh, je ukvarjal, se je ukvarjal, svet se je ukvarjal tudi z evropskim teritorijalnim sodelovanjem, s kohezijskim skladom, z evropskim skladom za razvoj podeželja in temi uredbami, ampak tu še ni trialogov in ni pravega napredka na terenu in tu delim vaše razočaranje, kaj ti od romunskega predsedstva bi si pričakovali, da bo uh, kohezijska politika med glavnimi prioritetami in zato smo si pričakovali malo več, ampak malo upanja še je. Jutri boste v Bukarišti razpravljali med neformalnim eh, srečanjem z ministri, ki so pristojni za kohezijsko politiko. Kakšno bo vaše sporočilo na tem srečanju? Kakšno bo vaše ključno sporočilo pri tem? Kaj ti seveda se boste ukvarjali, naprimer, z upravljanjem skladov, tudi v povezavi z evropskim semestrom o tematskih koncentracijah. So že pripravljene stališča v delovnih skupinah sveta tudi na ravni koreperja, e, je bilo izoblikovano stališče, ki pa ni vedno v smislu vašega predloga. Morate si ogledati tudi, kaj e, je plenarno zasedanje kakšne odločitve je sprejelo na področju kohezijske politike. Zato, kaj boste povedali ministrom jutri, kaj bo vaše ključno, ključno sporočilo? Ena od mojih skrbi je, da če si ogledamo stališče sveta, naprimer pri kohezijskem skladu in uredbi o EDF, gre predvsem za vključitev petega, pete komponente, ki je pa predvidena v uredbi o teritorijalnem sodelovanju. Ključnega pomena za Evropo bo, če želimo biti pionirji, pionir na področju inovacij in če nočemo zgubiti te bitke eh, eh, s Kitajci, z Američani, potrebujemo tudi dovolj sredstev za mm, inovacije v eh, medregionalne investicije. To je meni zelo pri srcu. Regionalna politika ne pomeni samo solidarnosti, ne, ne gre samo za zmanjšanje regionalnih razlik, temveč Evropa mora postati močnejša na globalni ravni. Zato moje vprašanje, kako bomo preprečili, da bo komponenta pet eh, padla med dva stola, da ne bo v uredbi eh, eh, o kohezijski politiki in tudi ne o uredbi o teritorijalnem sodelovanju. Tega se malo bojim in zato sprašujem, ali bo to tema tudi jutrišnje razprave, ali bo to ali se bo nov komisar ukvarjal s tem, ali bodo službe zagotovile, da se bomo držali vašega prvotnega predloga, malo sem zaskrbljen. In potem uh, Tudi Lambert je govoril o urbani agendi. Mislim, da je zelo pomembno, eh, da imamo uradno sporočilo novemu parlamentu o rezultatu eh, strateškega tematskega partnerstva, tako da bomo zagotovili, da ne bomo pozabili na urbano agendo in da bo tudi nov parlament eh, nekako črpal iz bilance prejšnjega mandata. Želim vam vso srečo tudi v bližnji prihodnosti. Vi boste vodili kampanjo, mislim, da imate eh, seveda um, dobre rezultate, eh, s katerimi se lahko postavite, vedno bi lahko bilo seveda več, ampak hvala v imenu Alde za dobro sodelovanje v zadnjih petih letih. Um, ampak jutri vam, eh, za jutri vam želim prav tako. Eh, veliko uspeha, ko se boste srečali z ministri za kohezijsko politiko in prosim vas, da ste odločni mm, v imenu komisije do sveta, tako da bo kohezijska politika delovala tudi v prihodnosti in da jo bomo posodobili. Hvala lepa. Thank you, thank you. Hvala, gospod Van Miltenburg. Hvala za to, da ste opozorili na srečanje ki bo jutri v Bukarišti. Naši predstavniki bodo tam, gospod Am Amarži, ki je prvi podpredsednik eh, našega odbora in tudi gospod Celar, eh, ki bo zastopal odbor regij na tem neformalnem srečanju ministrov. In eh, ona bosta predstavila dosežke odbora regij. Torej, mi bomo imeli prav tako predstavnike na tem srečanju skupaj s komisarko. Gospa Demato je na vrsti naslednja. Hvala. Gospa predsednica, hvala komisarki za eh, obisk na zadnjem, za zadnji seji našega odbora. Želim eh, Tudi sama opozoriti na bilanco zadnjih petih let. Želim govoriti o nekaterih ukrepih in o e, izzivih, ki so pred nami kot poslanci in e, tudi kot e, navadni državljani ko je gibanje pet zvezdic prišel v parlament, smo bili pred goro uh, ukrepov v zvezi z vrčevanjem in tudi vi ste imeli veliko nezaupanja v to novo gibanje, ki je prvič vstopilo v Evropski parlament. Ampak eh, kljub temu, uh, ko smo se začeli ukvarjati z dosjeji, smo imeli seveda tudi uh, vizijo in sicer um, um, šlo je predvsem za dogme varčevanja um, in bili smo kakor, eh, nekako, nekako slepi. 2014 smo se že izrekli proti tem ukrepom, potem je tudi večina parlamenta se strinjala z nami in sicer zakaj? Zato, ker trajnostni razvoj, boj za podnebje ali tudi eh, proti pomankanju vode, potem um, potresna območja. Ne moremo tega enostavno žrtvovati, če um, upoštevamo samo proračunske um, okvire. E, to varčevanje pravzaprav ni bilo uspešno in to je priznal tudi gospod Juncker. In tudi um, uporaba na določenih načel pri Italiji in Španiji. Komisija je enostavno še naprej predlagala določene varčevalne ukrepe in s tem se nisem strinjala. Upam, da bomo v naslednjem mandatu blokirali to makroekonomsko pogojevanje. Um, ampak ta uspeh proti varčevanju gre še naprej. V Italiji in tudi drugod um, napadamo, uh, napadajo um, ta državljanski prihode, ki je bil uveden v Italiji eh, in ki je pravzaprav ukri proti revščini. Evropska unija je to želila odpraviti, ampak to je norija. V novem eh, socialnem skladu do 2027 je predvideno, da eh, se tudi državljanski dohodek in taki ukrepi financirajo iz tega sklada. Torej pravzaprav nam evropski Evropska komisija daje prav. Zato vas prosim, da razumete, kako ravna moja delegacija in da smo se razlikovali od drugih, vendar smo izkazali odgovornost. Mi smo. Eh, ni, ne sledimo napačnim mitom, želimo um, dati odgovore v interesu državljank in državljanov, ki so predolgo ostali predaleč oddaljeni od um, Evropske unije, Bruslja in Strasbura. Konstruktivno smo sodelovali pri treh uredbah, Interreg, PES uh, in um, uredba o sklopnih določbah. In uh, veseli me, da sem tudi osebno in kot delegacija prispevala k temu, da imamo uh, določbe, ki oziroma neko dobro izhodišče za pogajanje naslednjega parlamenta in to je seveda rezultat dela nas vseh in na to je že upozorila gospa eh, predsednica. Pri Interregu zaradi kolaborativnega pristopa tega parlamentarnega odbora Eh, smo eh, se ukvarjali in odpravili velike, veliko kritičnih točk, ki jih je predlagala komisija. Torej gre eh, tudi za um, čezmejno sodelovanje na pomorskem območju v, pod prvo osjo. To nam je uspelo. Uh, zagotoviti potem skupne določbe, uredba o skupnih določbah. Tudi tam so bile kritične točke, predvsem kar bi škodovalo našim teritorijem, naprimer um, um, neposredna plačila ali tudi stopnja sofinanciranja. V konsolidiranem predlogu, o katerem je glasovalo plenarno, sode, eh, plen, plen, plenarno zasedanje, nismo odpravili samo makroekonomskega pojegojevanja, temveč beležimo tudi druge uspehe. Um, od 300 hitro, 32 na 380 milijard, eh, se povečujejo sredstva, kajti to je pomembno za razvoj in za zaposlovanje. Eh, potem imamo spet pravilo N plus 3 in eh, predvsem način sofinanciranja. V februarju je plenarno zasedanje glasovalo o tem in to je prvi korak naprej. Eh, triol, triologi, ki so sledili, eh, se niso ukvarjali s. Eh, glavnimi tam, tematikami. Ampak jeseni eh, mora parlament ustrajati na mandatu, ki izhaja iz tega izida glasovanja. In zato moramo braniti te dosežene rezultate. Face. Eh, tu gre za pomemben rezultat Eh, ko gre za razlikovanje treh ravni regij in razvoja regij. Želim zaključiti pozitivno z nasmehom. Komisarka je prva, ki se veseli zaradi novega šestega člena, ko gre za eh, odpravo uporabe fosilnih goriv, fosilnih virov in plenarno zasedanje je bilo zelo pogumno, bolj kot komisija. Um, in sicer nobene izjeme naj ne bi bilo, in zato bomo preprečili financiranje eh, kohezijske politike, da bi eh, financiranje uporabili za fosilna goriva. Z hvala vam, hvala predsednici, hvali, hvala sekretarjatu, službam parlamenta. In želim se zahvaliti tudi eh, Politični sveto, političnemu svetovalcu Andreju Pikuni, ki nam je pomagal in ki je bil zelo uh, kompetenten in upam, da bomo tudi v naslednjem mandatu uh, lahko, da bomo prispevali kot državljani, kot državljanke, potrebujemo predvsem prispevek teh ljudi, ki so zelo blizu našim voljivcem. Hvala in veliko uspeha želim vsem. Hvala, gospod Demato. Sedaj pa dobijo besedo drugi kolegi in kolegice, gospod Flak. Hvala, gospa predsedujoča. Bom zelo kratek v primerjavi z večini drugih kolegov in kolegic mislim, da smo uh, eh, Stedlovaj slišali od Britancev v zadnjih tednih. Jaz sem v zadnjih dveh letih bil v tem odboru, vendar zelo cenim dobro delo in tudi dobre namene tega odbora in komisarke. Um, mogoče bom eh, še kratko se vrnil, ampak verjetno ne za dovolj časa. Torej, jaz sem res kandidat, eh, se opravičujem, da sem, ampak mogoče bomo potem eh, vas zapustili noč čarovnic, kar je tudi malo čudno, ampak eh, pravzaprav Ne morem postaviti preveč vprašanj ali tudi eh, dati preveč komentarjev za naslednjih pet let, ker bom samo tako kratko z vami. V imenu Evropske delegacije v EKR-u in drugih delegacij eh, tu ni, želim se komisarki zahvaliti za delo. Ehm, v tem mandatu predsednici, pa tudi za odlično predsedovanje v tem odboru. In še zadnja pripomba. Želim povedati to, kar so mnogi slišali že prej. Um, izstop Združenega kraljestva ne pomeni sovražnost do Evrope. Večina tega nima, jaz prav gotovo ne gre samo za uh, radi skepse do celotnega projekta EU in zelo smo razlikovali med EU in širšo Evropo. Vendar želimo, da vse najboljše EU v prihodnosti in želimo tudi posameznim državam članicam EU vse najboljše za prihodnost. Hvala. Thank you. Thank you, hvala, gospod Flak. Hvala delegaciji eh, skupine konzervativcev in reformistov, ki je bila zelo konstruktivna in zelo usmerjena v partnerstvo. Hvala v imenu uh, predsedstva odbora Rigi. Gospod Rus. Hvala, gospa predsednica, ker je to zadnja seja. Preden se bom vrnil v politično dejavnost doma, se želim zahvaliti za simpatičen in učinkovit način vodenja teh sej. In želim se zahvaliti tudi tako kot ste eh, povedali vi. Želim se zahvaliti tolmačem funkcionarjem, vsem kolegicam in kolegom. Žal mi je, da odhajam. Eh, po tem dobrem sodelovanju tudi s kolegom Van Nistelrojem. Od njega sem se res veliko naučil. Pa še zadnje pričevanje. 24 let sem bil predsednik eh, občine, župan občine in sem imel določeno vizijo kohezijske politike. Tudi zelo poseben vidik, kaj ti v moji državi sem bil veliko v stiku z državljani, tudi z mladimi. In zato naslednje sporočilo. Kdor je poznal portugalsko tudi pred vstopom v EU, nima nobenega dvoma o koristi Evropske unije in kohezijske politike. Moja država bila, bi bila popolnoma drugačna, če ne bi bilo to, te kohezijske politike. Želim. Um, Eh, izraziti željo, da bi se kohezijska politika nadaljevala tudi v prihodnosti in da eh, bomo uporabili predvsem peti cilj. Eh, torej, evropski državljani, evropske državljanke se morajo zavedati tega, kar, kar jim nudi EU, kajti državljanke in državljani so tisti, ki imajo največjo korist od kohezijske politike. Včasih je premalo komunikacije, torej odgovorni na lokalni ravni ne obveščajo na najboljši način in tudi ne povdarjajo, koliko sofinanciranja prihaja um, iz Evropske unije za posamezne, po, za posamezne občine. Želim končati torej zaključiti s temi besedami. in problem je, ko greš, ko odhajaš, si pet let starejši kot moški, kot ženska pa pet let mlajša. Hvala za eh, lepe besede. Gospod Polčak dobi besedo kot naslednji. Hvala eh, predvsem komisarki za opravljeno delo. želim se, se vam zahvaliti nasplošno za vse, kar ste storili na področju kohezijske politike. Menim, da ste bili komisarka v težkih časih več kriz. Smo imeli naprimer krizo z Ukrajino, krizo z Grčijo. To uh, je bila kriza, ki se je lotila tudi kohezijske politike. Potem kriza v zvezi z begunci in potem še Brexit. Pa še kakšna druga kriza, ki je vplivala na Evropsko unijo. Vesel sem, da je kohezijska politika še vedno zelo močna in tudi zelo pomembna po, vsem, eh, po vseh teh eh, težkih časih. In mi smo se borili za to kohezijsko politiko in Ta je še vedno prioriteta, tega se veselim in to je zame pomembno. Hvala za to. Hvala tudi vsem koordinatorjem in želim se zahvaliti predvsem tudi predsednici tega odbora. Hvala. Gospa Rodriguez je na vrsti naslednji. Dobrega, gospod predsednik. Hvala gospa predsednica. Tudi jaz eh, se želim zahvaliti predvsem komisarki za to, da je bila toliko krat na obisku eh, tudi eh, zaposlenim kolegom in predvsem tudi predsednici, kajti ona je zgledno vodila delo v tem odboru. V petih letih Eh, so bili med nami trenutki napetosti, ampak več trenutkov je bilo v znamenju konstruktivnosti, torej tvornega sodelovanja. Če naprimer spomnim na situacijo pri strukturnih podporah Španiji in Portugalski. Torej, bili so težki trenutki, ampak več je bilo pozitivnih trenutkov, več je bilo pozitivnih kot negativnih. Hvala komisarki in hvala vsej komisiji za to, da so vedno branili tudi ultraperiferne regije in regije z nižjo ravnjo razvoja, z nižjo stopnjo razvoja. V prihodnosti moramo braniti kohezijsko politiko in sicer ne samo iz ekonomskih razlogov in iz razlogov investicij, kar so sami po sebi tudi pomembni razlogi, ampak zato, ker je ta politika neke vrste moč Evrope in ker gre predvsem tudi za koncept solidarnosti med evropskimi državljani, ki mora prevladati. Vendar, in to je bilo tudi že rečeno, obstaja problem komunikacije. Ja, eh, seveda smo zadovoljni z dosežki, ampak moramo izboljšati predvsem komunikacijo, ne samo upravljanje, temveč komunikacijo. Bolje moramo razložiti zadeve. Jaz sem učiteljica, tudi raziskovalka, ampak zdi se mi, da določeni koncepti ne pridejo do mladine. Um, um, ljudje deloma ne vedo, kaj delamo in kaj smo dosegli, ampak to ne belja samo za nas in za komisijo, temveč za vse evropske inštitucije. Komunikacija eh, mora um, biti veliko bolj enostavna. Mi smo, na primer, glas regi in če nam ne uspe, da prenesemo to, kar delamo tu, uh, na teren, potem nekaj ne funkcionira. Eh, torej, to delo, ki smo ga opravili v petih letih, eh, o tem je treba obvestiti tudi državljane. Pred nami so volitve. Eh, gre za boj proti demagogiji, proti populizmu. In ta boj moramo voditi s pozitivno noto. Ne smemo reči, da se borimo proti populistom. Spremeniti moramo tudi svoje strategije. In menim, da moramo za naslednje evropske volitve spet eh, ustvariti ljubezen ljudi za Evropo. Hvala, gospod Moskur, beseda je vaša. Hvala, gospa predsednica. Vsi vemo, eh, kaj pomeni, če imamo zadnjo sejo. Nek francoski avtor pravi, čas mine in čas nas zapušča. V petih letih se mi zdi, da smo storili veliko. Želim se zahvaliti predvsem predsednici tega eh, odbora za eleganco, s katero je vodila naše seje ko ste nam dali besedo, ste nam izkazali veliko tudi zaupanja. Torej, na vsak način hvala za ta način vodenja. Sedaj pa nekaj besed komisarki. 26 eh, eh, let sem kril. In eh, včasih je težko opisati kohezijsko politiko. Ko sem prišel sem in postal poslanec, sem prišel, Eh, se začel zavedati eh, kohezijske politike za moje, za moj teritorij in predvsem za eh, čezoceanska območja. Vem, da je bilo zelo težko, ampak um, nihče vam ne more osporavati volje, kaj ti bili uh, ste zelo pozorni tudi za želje uh, um, torej ultraperifernih regij in želim se vam zahvaliti za to. Um, trije smo tu iz francoskih takšnih območij, enajst iz vseh. Iz vseh. Um, in razvoj naših eh, območij um, je pozitiven tudi zaradi sofinanciranja Evropske unije, 30 odstotkov vsega de, denarja. In eh, to seveda koristi našim območjem in mislim, da eh, slavimo zmage ehm, kot ultraperiferne ultra regije. Tu gre predvsem za davčne olejšave, potem tudi za področje ribištva, ehm, kjer ste nam pomagali, ko gre predvsem za ribiške flote in seveda e, tudi, ko gre za državno pomoč. Torej, in vi ste nam pomagali pri teh zmagah. Sami teh rezultatov ne bi dosegli. Hvala tudi vsem kolegicam in kolegom, ki so e, imeli vsega, razumevanje za naše interese, za naše želje in so, na, eh, so bili zelo odprti do tega. Hvala, jaz odhajam po 42 letih političnega življenja, predtem sem bil župan, ampak eh, mislim, je ta izkušnja kot eh, evropski poslanec mi dala veliko. Razumel sem, da potrebujemo Evropsko unijo in ta Evropa, ki eh, je žal eh, slabo poznana in tudi tu so potrebna nadaljna prizadevanja, tako da bomo imeli Evropo, ki bo bližja državljanom. Potrebujemo Evropo tako, kot Evropa potrebuje nas. Hvala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 pridružiti toplim besedam zahvale, ki so jih izrekli kolegi. Pet let eh, dela v tem odboru so mi bila v veliko veselje. Hvaležen sem komisarki, predsedujoči, kolegom. Posebej se želim zahvaliti tudi kolegu Van Nistelrooju. Veliko mu dolgujem, veliko sem se naučil iz njegovih izkušenj. Zahvaljujem se pa tudi vsem ostalim, s katerimi smo sodelovali v tem odboru na področju kohezijske politike po letu 2020. Dosegli smo dober napredek, prispevali smo k solidarnosti v Evropski uniji. mislim, da je to največja dragocenost, ki jo zapuščamo. Uprli smo se sebičnosti, ki je danes zelo prisotna v Evropski uniji. Skušali smo spoštovati vse regije, pomagali smo tistim, ki so soočene z največjimi problemi in eh, pomagali smo se spopasti z izzivi v regijah. Danes eh, se nekatere regije dobro spopadajo z izzivi, nekateri pa se še vedno soočene s problemi. Zahvaljujem se komisarki za dobro sodelovanje, zahvaljujem se gospaj predsedujoči za eleganco in eh, eh, prijaznost, s katero je vodila naše seje. Zahvaljujem se kolegom za plodne razprave, ki so me zelo navdahnile. In še enkrat bi želel omeniti Lambeta Van Nistelroja. Kot sem že povedal, sem se res ogromno naučil od njega in upam, da bom te izkušnje še naprej s pridom eh, uporabljal. Hvala vsem, s katerimi smo dobro sodelovali. Mislim, da smo lahko vsi ponosni na delo, ki smo ga dosegli v zadnjih petih letih. vem, da to delo zelo cenijo tudi skupnosti in regije, tako da se lahko toplo zahvalim tudi v imenu vseh regij na Polskem. Hvala za te prijazne besede, gospod Kabrik je naslednji. Hvala, gospa predsedujoča. Jaz sem bil v tem odboru samo eno leto. Namestil sem Jensa Nilsona, ki je preminil pred enim letom in je prav tako upravljal odlično delo v tem odboru, veliko pa je naredil tudi za svojo regijo na severnem švedskem. Ehm, moram reči, da sem se veliko naučil iz tega dobrega dela, ki ga tukaj upravljamo. Videl sem tudi, kako pomembna je regionalna kohezijska politika v praksi. Sedaj razumem, kako pomembno je ohraniti Evropo skupaj v teh težkih časih. Tako da v imenu skupine SD, mislim, da sem danes tukaj njen edini predstavnik, se zahvaljujem komisarki, želim vam veliko sreče v prihodnje, zahvaljujem se gospi predsedujoči in pa vsem poslancem in osebju. Eh, vsi tukaj si prizadevamo za boljšo Evropo. Hvala vsem. Thank you, thank you Hvala, gospod, gospod Zver, izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa predsednica. Eh, spodobi se, da tudi jaz spregovorim, čeprav sem samo nadomestni član eh, vašega odbora. Eh, lahko rečem, da je to bila ena pomembna učna ura tudi zame v moji karieri strokovni in politični. Eh, Rad bi se zahvalil za vso podporo gospodu Van Nistelrooju, eh, ki nas je v naši skupini vse spodbujal k delu eh, in aktivnemu angažmaju. Še bolj kot sebina pa bi rad podaril to, da eh, smo v tem odboru zelo prijetno sodelovali, ni bilo velikih političnih cepitev, delitev in da se zlasti vi, gospa predsednica, Eh, vložili veliko truda, da je temu tako. Lahko bi dejali, da je naš odbor, bi se lahko eh, zlahka imenoval tudi odbor za evropsko solidarnost. Eh, prav solidarnost je tisto načelo, na katerem temelji Evropska unija in ta delitev razvojnih sredstev regijam, ki jih potrebujejo za hitrejši razvoj. Se mi zdi, da je to eno naj, naj, največjih solidarnostnih eh, nalog, ki jo je Evropska unija upravljala in mi smo asistirali kot parlamentarno telo temu in eh, eh, tudi zaradi tega sem ponosen, da sem lahko bil v tem mandatu član te družine. Še enkrat hvala obema, predvsem pa še enkrat vam, gospa predsednica, za odlično vodenje tega odbora. What I can say is only thank you. No, ob tem lahko rečem samo hvala. Hvala vsem vas za te prijazne besede. Sedaj pa dajem besedo spet komisarki. Izvolite. Thank you very much to all of you for... Hvala lepa vsem skupaj za vaše prijazne besede, za te lepe spomine. Ehm, lepe spomine delimo že od moje predstavitve, od začetka tega mandata. kot ste sami rekli, bi lahko seveda naredili še več. Na kratko bi želela odgovoriti na nekatera izmed vaših vprašanj. No, sicer upam, da bomo še naprej uh, sodelovali in poskrbeli za to, da bomo opravili to, česar še nismo. Kot sem povedala uvodoma, gospod Miltenburg, sem tudi jaz uh, razočarana nad tem, da ni prišlo do, do govora pred evropskimi volitvami. To so bile pomembne ambicije gospoda uh, Junkerja, pa tudi moje. Vem, da bi to bilo pomembno za države članice, za regije, za upravne organe vsi bi potrebovali to zagotovilo, da se naslednje programsko obdobje ne bo začelo za zamudo zaradi poznega sprejema zakonodajnega svežnja. No, nažalost se to ni zgodilo, res pa upam, da bomo prišli do dogovora še pred iztekom letošnjega leta. Eno izmed mojih sporočil na svetu jutri v Bukarešti bo to, da bom države članice pozvala k temu, da napredujejo v pogajanjih o zakonodajnem svežnju, tako da se bodo trialogi lahko začeli takoj na začetku novega mandata Evropskega parlamenta. To je pomembno za nas. Ehm, če se bodo trialogi začeli pozno, se to ne bo zgodilo zaradi komisije. Komisija je pravočasno podala svoje predloge. No, eh, tudi dela na terenu potekajo in tudi, če se še ne bodo začeli trialogi, bomo v komisiji že začeli razprave v komisiji in za državami članicami o, o naslednjem programskem obdobju. Nadaljujemo tudi z aktivnim izvanjem obdobja 2014-2020 in pripravljamo programe za obdobje 2021-2027 upam, da bomo lahko od 1. januarja 2021 začeli z izplačevanjem sredstev, seveda pa to odvisno od tega, kdaj pa zakonodajni svežen sprejet. V zvezi z PO5 seveda se tukaj borim za predlog komisije, ki je zelo jasen. Seveda smo pa pripravljeni upoštevati tudi predloge Evropskega parlamenta in pa držav članic. Upam, da sem tukaj odgovorila tako gospodu Miltenburgu, kakor tudi, gospodu, kakor tudi gospe Damato. Predlog je sedaj v rokah eh, parlamenta in sveta, so zakonodajalcev, mi smo pa vedno pripravljeni podati dodatna pojasnila in konstruktivne predloge za to, da bi lahko prišli čim prej do kompromisa. To je zelo pomembno. Hvaležna sem vam, pa tudi predsednikom vaših regij. Lepo prosim, da jim predate moje pozdrave. Mislim, da tudi oni opravljajo odlično delo. Treba je poskrbeti za zavezništvo med eh, parlamentom, komisije in odborom regij. Eh, samo skupaj bomo lahko uveljavili naš predlog. No, kar se tiče komunikacije, vedno povdarjam, da moramo doseči vsakega posamičnega državljana. Evropa je evropski projekt, ne gre za nas tukaj v Bruslju, ne gre za samo za Bruselj. Gre za vsako državo članico, za vsako regijo, za vsakega državljana v Evropski uniji. Jaz sem skušala obiskati kar največ regij, kar največ evropskih projektov, državljanom. Je obnovitev neke eh, bolnišnice ali pa avtoceste plod evropske solidarnosti. Seveda bi lahko za to naredila več, ampak morala pa sem biti tudi tukaj, morala sem biti v parlamentu, tako da delo sem opravila po svojih možnosti. Hvala vam za vaše prijazne besede. In kot je povedala gospa predsednica, veliko smo naredili skupaj. Pomembno pa je tudi delo, ki smo ga opravili, nenazadnje tudi v odbori v odboru regij. To je naša zapuščina in to je tudi dobro izhodišče za naslednji odbor regij in za nadaljne delo z naslednjo komisijo. Ne bom predolga, še enkrat se vam vsem skupaj prisrčno zahvaljujem in upam, da se vidimo tudi po volitvah. Želim vam veliko osebnega uspeha in pa veliko uspeha za vaše države. Thank you, Commissioner.

Ja, naše razprave so vedno živahne in zato imam eh, še eno vprašanje. Ali smo že pripravili pilotne projekte za naslednje leto? Mislim, da je tukaj nekaj zelo pomembnega. Z moje strani, ja, vse pilotne projekte smo poslali odboru za proračun in komisiji. Ne vem, če želi kaj dodati, gospa komisarka. Ja, jaz sem to predala mojim službam. Walter Defaj, sedaj Marla Benta, se ukvarja s tem. Moram se vam zahvaliti, moram se vsem zahvaliti za dobro delo in za dobro sodelovanje. Tudi med parlament, med službami v parlamentu brez naših sodelavcev smo seveda izgubljeni. Zahvaljujem se vsem skupinam v parlamentu, vsem službam. Eh, vsem se želim zahvaliti tudi v imenu komisije. Hvala, s tem smo zaključili točko razno. vsakič, ko bom izrekla te besede, točka razno, se bom vedno spomnila na gospoda Van Nistelroja. Kakorkoli, hvala vsem skupaj, zaključujemo današnjo razpravo, nadaljujemo z našim družabnim dogodkom. Upam, da boste z nami popili kozarec vidna ali pa brezalkoholno pijačo, torej z mano in s komisarko. Komisarka bo imela tudi izjavo za tisk pred uh, dvorano. Vidimo se torej pred vrhom.